Good morning, everybody, and welcome to... Dobar dan vsem skupaj in lepo pozdravljeni na tem, če se ne motim, prvem sestanku pod odbora za človekove pravice v tej sedni sobi. Za tiste, ki ne govorite jeziko Evropske unije, imamo tudi tolmačenje v Turščino in sicer na šestem kanalu. Lepo jutro je in zelo smo veseli, da imamo tukaj nagrajenko nagrade Saharova za leto 1995. In za ta sestanek smo si tudi izbrali temo predstavitev o svobodi izražanja in pravicah žensk v Turčiji, vendar si predstavljam, da bo s tem povezani še veliko drugih tem. In tukaj ne gre samo z eh, od, naš odbor, ki bi povabil našo častno gostjo, temveč eh, to počnemo skupaj tudi z delegacijo Evropskega parlamenta za Turčijo, vendar žal kolegica Flotor ne more biti eh, z nami podpredsednica, ko pa pa je z nami in zahvaljujem se za pomoč pri vodenju tega sestanka. Lena Zana je neodvisna poslanka iz po, province iz jugovzhoda Turčije v turškem parlamentu. Bila je tudi prva ženska, ki je bila izvoljena v turški parlament in svojo zaprisego je v drugem delu izrekla v kurščini, kar je bil takojšnji razlog za njeno aretacijo. Znana je po svojem političnem aktivizmu, za kar pa so turški organi oblasti menili, da je protidržaven. Leta 1995 ni mogla priti po nagrado Zaharov, ker je bila v zaporu in je lahko prišla po njo šele, ko je prišla iz zapora. V letu 2011 je bila ponovno izvoljena v parlament in v zadnjih letih je bila nekajkrat obravnavana na sodišču in obsojena na zaporne kazni. Na zadnje je bila obsojena maja letos za deset let zapora zaradi govorov, ki jih je imela v letih 2007 in 2008, vključno eh, z govorom, ki ga je imela v Evropskem parlamentu. Trenutno jo ščiti parlamentarna imuniteta. Rada bi spomnila vse nas, da je naš predsednik gospod Šulc 11. junija obiskal Turčijo in na otvoritvi Strasburškega plenarnega zasedanja je tudi zahteval v imenu tega parlamenta pošteno obravnavo Lejle Zana. To je torej to, kar smo storili v zvezi s tem pri tem parlamentu. Pred Turčijo je še vedno veliko izzivov pri varovanju človekovih pravic in To je vedno v središču naše pozornosti, tudi v smislu pridružitve Turčije Evropski uniji. Na samem začetku bi rada povdarila nekaj novih primerov, ki smo jih obravnavali zadnje čase. Od oktobra do decembra 2011 je bilo na tisoče pisateljev, novinarjev, publicistov, retorikov, aretiranih v sklopu zelo široke protiteroristične operacije in za njih so zatrjevali, da so deli pomembnih terorističnih organizacij. Eden od znanih pisateljev je ravno kar v postopku nekdani predsednik organizacije PEN v Turčiji je prav tako eh, predmet obravnave, eh, prav tako tudi znan profesor Evro, eh, Turške fakultete, ki je obsojen kar na 20 let zaporne kazni. Sama sem obiskala 9. marca Turčijo, govorila sem s profesorico, ki mi je povedala, da ne more niti pripraviti svoje obrambe, ker ni obveščena o tem, kaj je sploh, česa je sploh obdolžena. Poleg tega je še veliko drugih aktivistov, 193 jih je obravnavanih v skupni tožbi v postopku, ki se je začel v mesecu eh, juliju. Obstajajo zelo velike možnosti, da bo znova prišlo do zlorabe eh, obstoječe zakonodaje in zato bomo pozorno spremljali razvoj dogodkov. Veliko je tudi drugih zagovornikov človekovih pravic, sindikalistov, ki so pogosto tarča eh, neresničnih obdolžitev in eh, jih eh, pogosto omenjajo kot kriminalce. Še zlasti pa so tarča organa oblasti, feministke, pisateljice, eh, profesorice, svobodomiselne ženske, ki jim je pogosto zagrožena zaporna kazen, samo zato, ker uveljavljajo svoje pravice. Eden takih zadnjih primerov je prav tako eh, na našem dnevnem redu. Uh, Seveda bi vam lahko še in še naštevala veliko je primerov proti sindikatom, vendar naj povzamem samo z ugotovitvijo, da pozorno spremljamo tudi pravosodno reformo, reformo ustave in upamo, da bodo s tem nastale pozitivne spremembe v Turčiji Evropska komisija, pa tudi eh, podpira novo agendo, ki naj bi dala novi zagon eh, pozitivnemu razvoju političnih reform, še zlasti na področju uveljavljanja človekovih pravic. Vsekakor pa vas bom še nadalje obveščal o tem, kako spremljamo razvoj dogodkov v Turčiji. Dajem besedo gospodu Mihajlu Gustavsonu, da nam tudi sam pove nekaj uvodnih besed temu sestanku. Govoril bom švedsko. Eh, jeg vil først eh, eh virkelig velkomne Leila Sana. Najlepša hvala. Eh, Najprej bi rad toplo pozdravil Lejlo Zana na tem sestanku. Res eh, sem ushičen, da ste lahko sprejeli naše povabilo za udeležbo na tem sestanku. Vesel sem, da bomo te zadeve tukaj obravnavali skupno. Sam sem tukaj kot eh, predsednik mojega odbora in eh, potem imamo tukaj še druge člane odbora za enakost med spoloma in seveda tudi člane odbora za človekove pravice ter predstavnike iz delegacije Evropskega parlamenta v Turčiji. Skratka, veseli smo, da ste z nami. Oba naša odbora pozorno spremljata razvoj dogodkov v Turčiji, še zlasti vse, kar ima opraviti z enakostjo med spoloma in pravicami žensk. Glede na to, da je Turčija država kandidatka za Evropsko unijo je še zlasti pomembno, da spremljamo, kaj se tam v resnici dogaja. Naš odbor je nedavno, torej februarja letos, poslal delegacijo v Turčijo, sprejeli smo tudi sporočilo in perspektivo 2020 za ženske v Turčiji, to je naslov tega poročila. Rad pa bi povedal, da zakonodaja sicer obstaja, vendar se ne izvaja enakomerno na vseh področjih. Eh, ne vem sploh, ali vsa ta zakonodaja pronica vsa področja in vse regije države, tako da je tukaj treba še veliko storiti. Sodi pa to vse skupaj v svežen človekovih pravic. Eh, Predstavniki našega odbora in delegacije imajo zagotovo veliko vprašanj, vendar bi sam izkoristil priložnost in začel kar s svojimi tremi. Prvo, zanima me vaše mnenje o tem, da je zelo malo žensk v politiki v Turčiji, izredno nizka raven njihove zastopanosti nam je znana. E, to pa velja še zlasti za turško skupnost. Potem je zelo visoka stopnja nasilja moških nad ženskami, to ne velja samo za Turčijo, žal tudi za Evropo v celoti. Nedavno je bila sicer sprejeta zakonodaja, ki naj bi preprečila Eh, nasilje moških nad ženskami v družinskem okolju in zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem, ali se ta uh, zakonodaja po vašem mnenju res lahko v praksi izvaja in ali nam morda lahko poveste kaj več o tem, kak, kakšne razprave potekajo v Turčiji v zvezi s pravico do splava. To nas torej tudi zanima, če nam lahko poveste, kaj se dogaja. To so torej te tri poglavitne teme, o katerih bi rad slišal vaše mnenje, potem pa bodo seveda na vrsti tudi drugi svojimi vprašanji. Hvala, gospod Gustavson, sedaj pa gospa Kopa iz delegacije EPI za Turčijo. Hvala lepa, gospa Lobiler. Naša razprava danes ima upraviti svobodo govora, izražanje in pravica žensk v Turčiji. E, mi smo imeli možnost 14. junija pogovoriti se z novo turško ministrico za ženske o teh vprašanjih. Ampak mislim, da je danes tukaj poseben dan. Imamo med nami gospod Lejlo Zano kot glavno govornico in tudi prejemnico nagrade Saharova, ki je znana po svojih prizadevanjih za ženske pravice, za pravico izražanja, ki je že bila zaradi tega zaprta in je pretrpela več kot dovolj v imenu kurdskega ljudstva. Nedavno je predstavila načrt v zvezi s kurdskim prebivalstvom, In je hotela doseči napredek v zvezi s tem vprašanjem. Bila je tudi pripravljena priznati eh, določeno realnost in je pokazala veliko politične realnosti, iz katere bi se vsi lahko veliko naučili. Eh, Zaprosila je za mirno reševanje obstoječih eh, spornih vprašanj in pokazala pripravljenost na kompromis. Gospa Lela Zana je modr glas eh, eh, treznosti na področju, ki je izpostavljeno številnim sporom, je pozitivna sila, s katero je treba računati in ženska, ki je vključena v številna pomembna politična vprašanja. Vsakič, ko podpiramo ljudi, kot je Leila Zana, v bistvu investiramo v mir. Leila Zana zna govoriti v imenu številnih skupin zatiranih in je pripravljena prizadevati si za mir. Zato jim moramo danes zelo pozorno prisluhniti in zaradi tega bi morala prisluhniti tudi Republika Turčija ker če bodo ljudje v Turčiji izgubili zaupanje v Lelo Zano, ne bodo eh, izgubili zaupanje samo v eno osebo, temveč tudi v diplomatska prizadevanja, mirovna prizadevanja in politiko kompromisa. Kurdska skupnost ni samo neka manjšina, ki se najde zgolj na enem območju v Turčiji, najdemo jih v več krajih. Eh, kurdi se eh, ponavadi nahajajo v vseh slojih prebivalstva, so tako poslovneži kot kmetje, revni in eh, bogati in vedno prihaja do konfrontacij na podlagi njihove narodnosti. Vzpostavitev miru pa je zapletena naloga in zato so dragoceni ljudje, ki si prizadevajo za mirno rešitev tega problema ob spoštovanju človekovih pravic. To ni lahek boj, ni neka podslave in veličastja, jo je pa treba upraviti in zato se še enkrat zahvaljujem gospe Lelizana ter hvala, ker ste z nami. Najlepša hvala. Sedaj dajem besedo Leili Zana. Dovolite mi, da vas še enkrat pozdravim. Sama sem zelo vesela, da vas lahko vidim. Ko sem bila še študentka, sem se pridružila gibanju za osvoboditev Leile Zane. Bilo nas je veliko, ki smo bili zelo zagreti za to in zato sem vesela, da vas lahko tukaj vidim osebno in da slišim vaše mnenje. ayağa oturan bütün hemcinslerime Dober dan vsem eh, skupaj, eh, pozdravljam vse prisotne. Pododbor za človekove pravice pri Evropskem parlamentu. Eh, pozdravljam tudi vse člane prisotnih odborov. Dragi prijatelji, iskren dober dan. Danes eh, bi spregovorila o tem, kar se dogaja v Turčiji, v Kurdistanu, o stanju zaprtih žensk in otrok, o večkratnih eh, diskriminacijah, katerih žrtev so turške ženske in Nasplošno, če se vprašamo, kaj so človekove pravice, gre vendarle za človeško, za nekaj neizogibnega, za dostojanstvo človeka. In eh, To so zadeve, ki močno presegajo ekonomska ali politična vprašanja, gre bolj za moralna vprašanja in zato je boj pro, proti vsem, ki zatirajo človekove pravice, nekaj primarnega. Boj za človekove pravice je nekaj univerzalnega, to je nekaj neizogibnega, če naj se človek in človeštvo razvijata. To zajema tudi življenjske pogoje ljudi po vsem svetu in vidimo, da obstajajo številne različne oblike boja za človekove pravice vse posod in ravno to veliko število pomeni, da moramo še veliko storiti, da se treba še naprej boriti za človekove pravice. Zaradi tega moramo poskrbeti, da se naš glas ravno v današnjem času sliši še glasneje, da odmeva še dlje, kot je včasih. In zato sem hvaležna vsem, ki ste danes tukaj in vsem, ki se borijo za uveljavitev človekovih pravic, ne le v Turčiji in Kurdistanu. Pri nas prihaja do številnih kršitev človekovih pravic in prihaja tudi seveda do razlikovanja na osnovi rase, spola, eh, pripadnosti družbenim skupinam, družbenim razredom in tako naprej. V Turčiji lahko rečem, da je eh, svoboda izražanja posod zelo problematična in da in eh, številni borci za človekove pravice si prizadevajo, da bi bilo stanje boljše. Med njimi so celo izvoljeni predstavniki ljudstva, politiki, poslanci, ki so bodi si v sodnem postopku ali pa obsojeni na zaporne kazni. Zelo pogosto se policija odloči, da bo nekoga aretirala, pridržala ali zaprla. Tudi včeraj smo imeli tak primer, to se še naprej dogaja in tudi v maju smo imeli spontani upor v zaporu Dufa. 13 eh, zapornikov je izgubilo eh, življenje, druge pa so razselili potem po drugih zaporih. Vendar so taki eh, izbruhi v zaporih pogost pojav, kar kaže tudi na težke razmere v turških eh, zaporih. Kar naprej poslušamo eh, zgodbe o samozažigih jetnikov v zaporih, o nevarnih življenjskih okoliščinah. Eh, veliko je zaporov, kjer je veliko več zapornikov, kot je sploh zmogljivost teh stavb. Naprimer v zaporu, ki je namenjen 300 tim zapornikom in konkretno prebiva 1000 in 1000. V vsakem primeru lahko ugotavljamo, da je ena tretjina vseh, ki so trenutno v zaporih v Turčiji, pravzaprav tam še vedno eh, pravno gledano v pridržanju in še ni pravno močno obsojena. Tako da je to število res eh, močno previsoko. Te primere je obravnavalo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v posebnem poročilu. E, tudi turška skupščina priznava, da so zapori prenatrpani, da zaradi tega tudi prihaja še do dodatnega nasilja in celih pomorov ter krvavih obračunov med jetniki. devet tisoč je političnih zapornikov in eh, veliko več pa je še drugi, ki so tudi nekateri med njimi pripadniki mafije, vsi so zaprti skupaj, eh, osnovne storitve so popolnoma pod kritiko, način ravnanja z zaporniki je popolnoma odvisen od dobre volje ječarjev in vsega. Eh, prihaja do številnih praks, ki bi bile drugod povsem nedopustne. Prihaja tudi do številnih spolnih napadov in nadlegovanj, še zlasti so temu izpostavljeni eh, mladi ljudje, veliko je mladoletnikov, eh, pet tisoč zapornikov je žensk, Dejstvo je, da je naša realnost taka. 300 žensk v zaporih živi skupaj s svojimi otroki, ki imajo med nič in šest let in vendarle nimajo nobene možnosti dostopanja do zdravstvene ali drugačne oskrbe in pomoči. Ženske, ki so zaprte, so pogosto tudi močno bolne, nekatere trpijo za rakom prsi ali maternice in imajo nikakršne možnosti za zdravljenje. E, sicer se se je naša skupina uh, eh, okovarjala tudi s pravico do ginekoloških pregledov, vendar so bili ti pregledi vedno upravljeni v prisotnosti moških ječarjev, kar je tudi kršitev človekovih pravic. prihaja do rednih pomorov, masakrov v zaporih, to je postal pravzaprav že reden pojav od 90-ih let. Lahko bi rekli, da je to praksa, ki se še vedno nadaljuje. veliko krat prihaja tudi do tega, da so tisti, ki lahko podkupijo sodnike na hitro izpuščeni ali pa so predmet eh, amnestije. Eh, tisti, ki so pogosto poglavitni akteri v teh eh, množičnih pobojih, so izpuščeni, videti je, kot da jih oblast podpira. V največjem zapravljanju zaporu u Turčiji je na stotine otrok ki so zaprti v skladu z zakonodajo o boju proti terorizmu. To so otroci stari od 10 do 18 let, lahko si predstavljate, da prihaja do številnih eh, zlorab otroke imajo zaprte skupaj z drugimi eh, jetniki, prihaja do vseh vrst agresivnega ravnanja z njimi, vključno s spolnimi zlorabami. Eh, te zadeve smo poskušali že večkrat dati v javnost, eh, vendar se ni zgodilo nič novega, nič se ni izboljšalo. Imamo sicer eh, številne poskuse, da bi se zadeve spravile v javnost, vendar je rezultat ponavadi tak, da takoj, ko se o tem poroča v časopisju, drugi dan zaprejo novinarje, ki so o tem poročali. Eh, Kazanske sankcije, ki jih izvajo proti otrokom, so praktično enake kot za odrasle, nikakor nam ne uspe doseči večje preglednosti delovanja. Eh, kazenskega sistema in eh, Tako da, čeprav je Turčija sprejela določeno zakonodajo in podpisala mednarodne konvencije, se pravzaprav ni zgodilo nič novega. Š... Obstajajo tudi sodne odločbe, ki konkretno kršijo človekove pravice. Lahko vam povem celo primer v mojem maternem jeziku eh, kurčini, recimo, sploh nimamo besed za posilstvo ali za spolno nasilje. Tako da smo morali te besede posvojiti iz turškega jezika. Vendar so nekateri to uporabili za izgovor, da sploh ne obsodijo določenih eh, kaznjivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, tako da jih preprosto uvrtijo, uvrstijo med druga lažja nasilna dejanja. Zaradi tega imajo žrtve pogosto občutek popolne nemoči, da bi uveljavile pravico. Imeli smo tudi primer 13-letne deklice, ki jo je sistematično posiljevalo 26 različnih eh, moških. Prišlo je sicer do obravnave pred sodiščem, vendar so se zadeve tako zavlačevale, da to konec koncev ni prišlo do nobenega konkretnega rezultata, ker je potem kasacijsko uh, Sodišče ugotavljalo, da je šlo za posebne okoliščine, da je 13-letna deklica točno vedela, zakaj gre in da se je z vsem strinjala, da je privolila v tako spolno obnašanje. Torej gre za resno vprašanje zakonodajnih svežnov, ki jih je treba revidirati, pogledati tudi statute delovanja posameznih. Eh, sodišč, ker dokler ne bomo sistematično začeli uveljavljati človekovih pravice, ne bo veliko eh, premaknilo. Potrebujemo temeljne spremembe in temeljite spremembe v pravosodnem sistemu. Eh, veliko je primerov kršitev človekovih pravic in tudi kršitve narodnostnih manjšin so pogoste, vodja kurdske skupnosti je bil tudi že večkrat eh, zaprt, tudi trenutno je v zaporu in tako ne more sodelovati v političnem dialogu. V preteklem času Eh, Evropa ni dovolj jasno spremljala, kaj se dogaja in je s tem storila tudi zgodovinsko napako, eh, ker se ni ustrezno odzvala. Zato potrebujemo aktivnejšo Evropo, da bomo lažje razrešili ta problem in da začnemo nek normalni proces političnega dialoga. turška družba je pripravljena sodelovati pri reševanju te problematike, vendar moramo čim prej storiti odločilni prvi korak. Gre za zgodovinski proces splošnega razvoja, da ne omenjam problemo v zvezi z enakospravnostjo eh, žensk, ki so v glavnem pod nadvlado eh, moških, eh, Eh, glede človekovih pravic so pravice žensk še pogosteje kršene kot pravice moških. Nasilje proti ženskam v družinskem krogu se še vedno nadaljuje. Eh, v medijih eh, pogosto poslušamo o takih poročilih. Poročilo iz prejšnjega meseca pravi, da so moški ubili sedem žensk in osem deklic, potem gre pa še za razne druge oblike. Eh, nasilja. Večinoma so storilci moški, žrtve pa ženske. Prejšnji mesec so bile štiri ženske ubite v domačem okolju. Eh, spolno nasilje na ulicah je pogost pojav in eh, če pogledamo, da je bilo v pol, prve pol leta letošnjega leta ubitih 78 eh, žensk, eh, več kot 80 jih je bilo žrtev spolnega nadlegovanja in prav toliko žrtev spolnega nasilja. Lahko rečemo, da število umorov žensk eh, na, stalno narašča in stanje kurdskih žensk je še zlasti pereče, saj so izpostavljene tudi drugim oblikam eh, razlikovanja. Eh, prav tako jih pogosto silijo v revščino, v prisilno preseljevanje in eh, jasno je, da kurdske ženske še teže dostopajo do trga dela, če pa jim to uspe, so bistveno manj plačane. In prav tako uh, ne morejo govoriti lastnega jezika, temveč eh, morajo v službi govoriti turško. In uh, kadar si prizadevajo za uveljavljanje svojih pravic in za običajno dostopanje do zdravstva ali sodstva, potrebujejo ponavadi še tolmača in tega ne morejo vedno zlahka pridobiti. Včasih uh, se zgodi, da v isti družini uh, matere razumejo turško, vendar ne govorijo turščine, otroci razumejo kurdsko, vendar govorijo turško in tako prihaja tudi do razslojenosti v družinah samih. Vendar lahko rečemo, da si eh, kurdske ženske kljub vsemu prizadevajo uh, da bi bile aktivnejše. Aktivno sodelovanje žensk v vseh oblikah kulturnega in političnega življenja je zelo pomembno tudi za razvoj kurdske družbe. Ženske bi morale imeti enake pravice kot moški in eh, lahko rečem, da se moramo zadev lotiti sistematično, spremeniti obstoječe strukture in omogočiti ženskam, da se organizirajo in eh, da so tudi zastopane v celotnem procesu odločanja. V vsakem primeru pa je treba prepričati ministra za ženske zadeve, da je treba zadeve reševati konkretno. Potem so tu še vprašanja številnih umorov žensk, ki se jih sploh ne preizkuje in niso razrešeni. Trenutno imamo 17600 nerazrešenih umorov eh, in kljub vsem prizadevanjem v zadnjih letih smo ugotovili, da obstaja nekih 253 skritih skupnih grobnic, v katerih je zakopanih na tisoče ljudi, nekateri pravijo, da jih je čez 3000. In to je vse plodne davne zgodovine. Bolje, da ne govorim o različnih pobojih. Eh, pred šestimi meseci je bil ravno in tak masakr v Roboski. In eh, tu je bilo pobitih eh, na stotine mladih kurdov in eh, oblasti so se potrudile čim bolj prikriti zadevo, vendar je nekaj podatkov vseeno pricurljalo v javnost. Ni pa bilo nikakršne uradne objave v zvezi s tem ne vemo, kdo je eh, zakrivil ta poboj, vendar kot rečeno so oblasti poskrbele, da vsi podatki o tem preprosto izbrišajo iz javnosti. Če naj se zadev lotimo, Eh, na pravi način, je treba sprožiti preiskovalni postopek in o tem dosledno obveščati javnost. Evropa bi morala poslati uradno delegacijo v regijo, kjer je potekal ta poboj in se pogovoriti s predstavniki eh, družb in organizacij, ki delujejo tam ter s prebivalstvom na obeh straneh, na turški in kurdski, In sama menim, da nobena vojna ni večna in da je treba poiskati rešitve, ki jih lahko vsi sprejmejo. Zato pa potrebujemo najprej dialog, osnovo za pogajanja. In eh, stanje v Turčiji trenutno ne omogoča reševanja tega problema. Mora pa Turčija sprejeti univerzalne vrednote in merila Evropske unije če se jih hoče pridružiti. Ni treba povdarjati, da Turčija potrebuje eh, demokracijo, spoštovanje človekovih pravic, svobodo izražanja in da je to treba uveljaviti na trajnostni način. Ta proces je treba eh, uveljaviti s pomočjo Evropske unije. Moramo biti realistični in zato ne zahtevamo nemogoče, prizadevamo si po svojih močeh in zahvaljujem se vam za to priložnost, da sem lahko spregovorila pred vami. Najlepša hvala, gospa Lena Zana, za vašo podrobno predstavitev. O, situaciji in o izvajanju sistema človekovih pravic. Pogledati pa je treba tudi, kakšne so inštitucije v tr Turčiji, ki spremljajo izvajanje in spoštovanje človekovih pravic. Treba je podpirati tudi preiskave, ki potekajo pri odkrivanjih množičnih eh, grobovih. To je zelo pomembno za sestavljanje zgodovine, kot tudi za svojce in družinske člane žrtev. Sedaj bomo dali besedo poslancem, imamo namreč čas za razpravo. Verjetno bi bilo najboljše tako, da slišimo nekaj vprašanj, potem pa vi odgovorite na njih. Prvi je gospod Hači Gorjan. Najlepša hvala, gospa Zana, v dobrodošli v Evropski parlament. Tukaj zastopam delegacijo za Turčijo. Veliko krat člani v tej delegaciji menimo, da Turčija ne opravlja svojega dela tako, kot bi morala. Vendar pa mislim, da sem tukaj sam in edini iz te delegacije. mogoče nam lahko pošljete vaš govor. Turčija izkorišča dejstvo, da so PKK označili kot teroristično organizacijo v Evropski uniji in v Združenih narodih. Vprašanje pa se glasi. Kaj menite? mislite, da v Turčiji skrivajo te zločine za dejstvom, da so PKK označili kot turistične organizacije? Se vi strinjate s to oznako in zakaj? Najlepša hvala. Tukaj eh, imate boljši pregled na tem, koliko je poslancev, meni se zdi, da jih je 12. glede na to, da je tudi nagrajenka Saharove nagrade in da se danes sestanemo z enoto, kako podpreti nagrajence, je vaša, vaš predlog, da pošljemo govor vsem poslancem zelo dober. Zdaj pa gospa Bauer. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi rada pozdravila gospo Lejlo Zana. Rada bi vam zagotovila, da ko smo zvedeli, da so vas zopet obsodili, je veliko ljudi v Evropi sprožilo odpor. spominjam se, da je pred nekaj leti bilo odprtih nekaj kurdskih šol, vendar pa smo slišali sedaj, kaj, kako vi vidite situacijo družin, kjer otroci ne smejo govoriti eh, kurščine. Imam pa še drugo vprašanje glede usmrtitev. Vi ste podali splošno izjavo glede tega in pravite, da je vedno več primerov nasilja nad ženskami, da so ženske žrtve tega nasilja. Zanima me, Kaj nam lahko poveste o usmrtitvah znotraj te kategorije? Pred nekaj meseci smo bili v Turčiji, srečali smo se z ministrom za pravosodje. Strokovnjaki so nam dejali, da so ti zločini, da jih je vedno manj v tej državi. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. Najlepša hvala, gospa Bauer. Sedaj pa gospa Kilnicen. Hvala lepa. Čisto kratko vprašanje vam, gospa Zana. Nedavno ste se srečali eh, s predsednikom vlade Doganom in eh, zanima me, ali nam lahko kaj več poveste o tem, kakšne perspektive izhajajo iz tega. Hvala naprej. Še osem kolegov imamo na seznamu. Mislim, da sedaj lahko damo besedo gospe Leli Zana, da odgovori na prvi sklop vprašanj. en çok acısını çektiğim. Najlepša hvala. Jezik je ravno to vprašanje, ki predstavlja večji problem, po mojem mnenju. Nekjer po svetu ne smemo zanikati uporabe jezika nobenemu ljudstvu. Zadnjih 20 let pa se dogaja ravno to. Celotnemu ljudstvu je prepovedano uporabo svojega jezika. Kaj pomeni to za kurde, si lahko samo predstavljate. Mi smo obiskali vse zapore, da bi lahko obiskali svoje svojce in jih videli za eno minuto in v tej minuti nismo mogli spregovoriti ene besedice v kurščini. sama nisem znala turščine in ravno v teh zaporih sem se potem um, morala naučiti turčije in bila v to prisiljena. Nekjer eh, po svetu se ne sme zgoditi to, da otroci gredo v šole z žepnino, da si kupijo malice in potem se jim ta žepnina odzame, če uporabljajo svoj materni jezik. Kurdom so ponudili šole, potem pa so jih zopet zaprli. Nobenega smisla ni, da ponudimo kurščino kot fakultativni jezik. Koliko časa že živimo v tej regiji? dolgo časa. Seveda smo manjšina, vendar pa živimo tam že od začetka Turške republike. Od začetka Turške republike smo vedno prispevali k republiki. Kurščina mora postati učni jezik zato, da se ne bomo asimilirali. Sedaj živimo v zahodnem delu Turčije, tudi v Carigradu. Živi veliko kurdov, kjer se dogaja na to, kar sem vam opisala. Matere ne znajo dovolj turščine, otroci ne znajo dovolj kurščine in potem prihaja do razkola med generacijami. Če mati mora kaj urediti na uradu in ne zna dovolj turščine, vedno zato potrebuje pomoč eh, očeta oziroma moža ali pa otrok. To potegne za seboj tudi psihološke posledice. Če je asimilacija zločin proti človeštvu in to smo vedno znova poudarjali tudi v. Turčiji strani oblasti, potem moramo kaj storiti in je treba ukrepati. Turčina mora postati učni jezik. V majhnih vaseh obstajajo osnovne šole za otroke od nič do sedmega leta. Najkasneje vstopijo v to šolo pri petih letih. Tam se potem začne učenje v turščini in tako pozabijo na svojo materinščino. To vedno znova povdarjamo, tudi naši politični kolegi to povdarjajo. Kaj smo pa dobili? Dobili smo pravico, da se učimo kuršino kot dodatni predmet kot izbirni predmet. Mogoče bi ta opcija morala veljati za naše turške prijatelje, če se želijo učiti kurščine, v redu, naj to storijo, vendar pa za nas bi moral celotni pouk potekati v kurščini. Seveda je prišlo do manjših korakov za izboljšanje situacije, vendar pa to ni dovolj. Zato mislimo, da je sedaj pravi trenutek za to, da se sprejme ukrepe in da se storijo veliki koraki naprej. Ti majhni koraki ne spremenijo velikih vrzeli v tem sistemu, zato potrebujemo korenite reforme. To ne velja samo za kurde. Mislim, da če bi se usedli skupaj, poiskali rešitev, bi jo verjetno tudi našli. Vendar pa, če si pogledate celotno situacijo, potem vidite, da obstajajo problemi pri celotnem sistemu. Nasilje nad ženskami izhaja iz pomankanja izobrazbe in to na vseh ravneh, v družini do političnih odgovornih. Če ne, ne razlikujemo med spoloma in če se deklice in ženske enake obravnava kot uh, moške in dečke, če jih bomo obravnavali kot človeška bitja, potem mislim, bi prišlo samo po sebi do upada nasilja nad ženskami. Dokler pa bo obstajal problem, izobraževanja, bo obstajal tudi problem nasilja. Res je, da je prišlo do napredka, vendar pa so se pojavile tudi nove težave. Ne pravim, da je vse čudovito, niti ne pravim, da je vse katastrofalno. Ženske se borijo in stvari se premikajo, vendar pa je pri politikih vedno tako, da, da moški zauzamejo najpomembnejše položaje v politiki? To vprašanje si moramo zastaviti. Moški so še vedno mnenja, da ženske lahko odigrajo svojo vlogo, vendar pa samo, ko gre za podpiranje moških. Tudi to je vprašanje izobrazbe. Tudi odbor za pravice žensk v Turčiji, ki smo ga ustanovili, lahko prispeva k temu. Treba poskrbeti za ozaveščanje to je borba žensk, vendar pa morajo tako želeti tudi moški. Dokler pa do tega ne bo prišlo, potem bo vedno prišlo do blokade strani moških in vedno znova bo prišlo do dodatnega nasilja. Nasilje je v vsakršni družbi velik problem. vendar pa je na Bližnjem vzhodu to še hujše. Ženske se veliko krat omejuje na vlogo mater. In dokler bo tako, bodo ostale v tej vlogi in iz nje ne bodo išle. V Turčiji je prišlo do velikih sprememb. Že leta 1934 so ženske dobile pasivno in aktivno volilno pravico. Veliko stvari je bilo že storjenih, vendar pa ni dovolj. In kaj treba storiti, sem ravno tako predstavila v svoji predstavitvi. Tudi pri zakonodaji smo videli že velik napredek, vendar pa imamo težave pri izvajanju. Če imamo tiste, ki spremljajo odločitve, vedno znova poiščejo izgovore, zakaj nekoga ne bodo obsodili in kaznovali. In lahko se zopet vrnemo na izobraževanje in na enakopravnost že od otroštva. Omenili ste tudi našega predsednika vlade. In ravno o teh zadevah sem se pogovarjala z našim predsednikom vlade, veliko ljudi situacijo opisuje zelo rožnato, sama pa bi rada predstavila še drugačno podobo. Vi ste namreč tisti, ki sprejemate politične odločitve in zato morate poznati tudi temačno plat. Samo srečanje je potekalo v zelo vludnem ozračju, vendar pa. se mu želela predstaviti tudi to plat situacije v Turčiji. Natančno mi je prisluhnil. V tem trenutku je v ospredju vprašanje varnosti in zato prihaja tudi do kršitve temeljnih pravic to ni samo problem Turčije, ampak um, je ta problem prisoten posod. Začel se je z 11. septembrom v ZDA. In zgleda, da je boj proti terorizmu zdravilo za vse v demokraciji. Imamo družbe, ki živijo v strahu, in to bo pripeljalo do veliko težav, kot ste že sami ugotovili. Če bi sprožili resničen proces demokracije, potem bi se tudi v Turčiji situacija spremenila. In vsi tisti, ki imajo interes za takšne spremembe, bi se nam pridružili. Mislim, da tudi tisti, ki izvajo nasilje, morajo sodelovati v tem procesu in se vprašati, zakaj so vzeli orožje v roke, zakaj je prišlo do eskalacije konflikta. Zato bi ta projekt lahko bil stvar tudi teh ljudi. Zato moramo mi sodelovati pri političnem procesu in dialogu. To od nas pričakuje tudi družba. Že od 80. leta smo bili priča nasilju in uh, strani vojske, država pa na to ni bila pripravljena. Če država ne ukrepa, potem se skuša družba sama zaščititi. Če pa bi resnično vzpostavili spoštovanje temeljnih pravic, potem sploh ne bi prišlo do takšnih valov napada. Najlepša hvala. Tudi mi imamo podobno situacijo v Evropskem parlamentu, ko gre za enakost med spoloma. Imamo 22 odborov in v Evropskem parlamentu imamo 34,8 odstotka ženskih poslank, od 22 odborov pa jim predseduje samo v desetih. Torej tudi mi smo pod 50 odstotkom. Sedaj pa gospa Kratca. Eh, Najlepša hvala mislim, da doživljamo zelo posebne trenutke tukaj v odboru in v Evropskem parlamentu. K nam je prišla namreč gospa Leila Zana, ki je nagrajenka Zaharove nagrade. Zato zelo cenimo to izmenjavo mnenja. Ta mreža nagrajencev nam bo omogočila da spoznamo delo vseh nagrajencev in da to tudi obogati naše delo. Tako bi dobili tudi platformo za svetovanje, ko se bomo ukvarjali s spoštovanjem človekov pravic po svetu. Zelo natančno sem spremljala vašo predstavitev in res je, da v Turčiji obstaja veliko vrzeli na področju pravne države in človekovih pravic. Glede pravic eh, žensk, me zanima, če ste videli poročilo Evropskega parlamenta o situaciji žensk v Turčiji. Radi bi slišali vaše mnenje o tem poročilu. ste se povezali s poročevalko, ste podali vaše mnenje, da bi lahko tega vključili tudi v naslednje poročila. V Evropskem parlamentu in oziroma v parlamentu in v civilni družbi v Turčiji obstaja možnost, da bi poglobili pravice žensk in človekove pravice na splošno. Turčija se zelo trudi, da bi se odprla Evropski uniji in v tem prizadevanju obstaja veliko delovnih skupin za prevzem evropskega pravnega reda. Zanima me, če o tem razpravljate v.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 Euh, je voulais euh, tout d'abord euh, exprimer toute ma solidarité à l'aile. Hotela sem najprej izreči svojo solidarnost, močno sočustujem z vami, gospa Zara, in tudi občudujem vaš pogum in eh, nisem prepričana, da bi sama lahko na vašem mestu preživela vse, kar ste vi. poskušam zastaviti nekaj vprašanj na telegrafski način. Gospa predsednica, vi ste že predstavili gospozana kot neodvisno poslanko. Rada bi, eh, da nam obrazloži, kako se odločila za to, da bo neodvisna poslanka, kakšni so njeni osebni razlogi za to in kaj pomeni biti danes v Turčiji neodvisna poslanka. Potem ste govorili o protiteroristični zakonodaji in o konkretnih eh, posledicah, ker je očitno Turčija država, ki ima zelo veliko zapornikov in od katerih je velik delež ravno zaprt zaradi protiteroristične zakonodaje in nimajo pravice do enakopravne obravnave. Tako uh, sem razumela, da je situacija res eh, težavna, sploh ker ste navedli nekaj konkretnih eh, podatkov in da tudi pripadniki eh, raznih organizacij za uveljavljanje človekovih pravic pogosto padajo kot žrtve protiteroristične zakonodaje. Potem smo slišali tudi o PKK in tudi tu me zanima slišati nekoliko več. In nekaj več bi rada vedela tudi o eh, tem, kakšni so dodatni napadi na kurdsko skupnost. Strinjam se, da je to popolnoma nedopustno in eh, Govorili ste sicer nekaj o zadevah, ki so bile obravnavane pri sodišču za človekove pravice, ampak ničesar niste povedali o svetu Evrope. In eh, sama se spominjam, da smo v Strasburu govorili tudi o gradovnih stavkah in o predmetu, ki ga je obravnavalo sodišče v Strasburu. Eh, če se prav spominjam, je šla tudi posebna delegacija na teren, vendar ni uspelo priti konkretno do zapora, kjer se dogajala eh, gadovna stavka. in eh, na zadnje, eh, če smo prav slišali, ste bili tudi vi obsojeni samo zaradi tega, ker ste zahtevali pravico do enakopravne obravnave. You, Najlepša hvala. Ste pa gospa Gabriel. Merci, hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama se želim zahvaliti gospe Zana za njen obisk, rada bi, da veste, eh, gospa Zana, da je za nas vaš obisk zelo pomemben, ker si dejansko prizadevamo za človekove pravice in pri nas boste vedno našli podporo. Zato bi bilo dobro, da nam tudi poveste, kaj lahko sploh storimo in to na več ravneh. Eh, rekli ste tudi sami, da je vedno najprej pomembna politična volja, da sploh pride do dialoga, da se lahko sploh spremejo neki trajnejši ukrepi. Zato vas sprašujem, ali sploh obstaja taka politična volja v Turčiji, še zlasti, kadar gre za ženska vprašanja. Potem me zanima, kakšne so vaše konkretne težave v duhu tega, kar ste povedali o določenih luknjah v zakonodaji, uh, ali imate neke konkretne primere izrečenih eh, sod morda proti tistim, ki so zagrešili eh, nasilna dejanja proti ženskam. Namreč eh, vsi se zavedamo, da je pomembno, da tudi ženske ugotovijo, da lahko uveljavijo svojo pravico. In sami ste tudi povedali, da so ženske preslabo zastopane. Zato me zanima, kakšno je stanje zadev konkretno v odločanju, eh, v političnem, ekonomskem odločanju, kakšna je sploh zastopanost žensk in eh, kako si vi predstavljate, da bi morale zadeve potekati sami, ste tudi rekli, da bi potrebovali neko konkretno ministrstvo za ženske, ki bi lahko konkretno ukrepalo. Tu sem sama nekoliko v dvomih, ker eh, Smo videli tudi slabe izkušnje v Afriki, kjer so posebna ministrstva zgolj upočasnila proces boja za pravice žensk. In na tretji ravni, ki ste jo poudarili, torej kada gre splošno za človekove pravice, je treba predlagati neke konkretne ukrepe za ženske in otroke, ki so v zaporih, da bi jih zaščitili pred nasiljem. Kaj vi predlagate, da bi lahko uh, storili, uh, razen tega, kar ste že omenili, ratifikacijo dodatnega uh, protokola? Sicer pa bi vam res rada čestitala za vsa vaša prizadevanja in vam zagotovila mojo osebno podporo pri tem. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Gabriel, sedaj pa baronica Latford. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um, I also... Najlepša hvala. E, tudi jaz pozdravljam predstavitev strani Leile Sale. E, prav tako pozdravljam njen pogum v svojem boju za e, pravice žensk in pravice kurdov in name je to pustilo ogromen vtis. In vedno sem zadovoljna, ko je tukaj med nami, čeprav nisem zadovoljna s pričo tega, kaj nam ima zapovedati. Predstavili ste nam sliko, kako te skupaj povezane teme, eh, ki tarejo ljudi v Turčiji, ko gre za eh, kurdsko manjšino, njihov jezik, ko gre za zapiranje otrok v zapore in ko gre za grozne pogoje v zaporih. Že leta in leta se s tem eh, ukvarja tudi naš parlament. Podali ste zelo živo sliko v vaši predstavitvi in to naj bi nas še dodatno zavezovalo, da bi nadaljevali pri našem delu z osredotočanjem na ta položaj. Še posebej bi, želela, bi vas želela zaprositi za odgovor na naslednje vprašanje, kajti nekoliko me je presenetilo, kot ste menim povedali, da vključevanje in aktivna udeležba Abdula Očulana v političnih razpravah zato, da bi prišli do politične rešitve kurdskega problema ali bi to bilo sprejemljivo za turško družbo in za kurdsko družbo. Zavedam se, da je postal nekakšen demon za mm, mnenje velikega dela javnosti. In če je res tako, bi želela, da to pokomentirate, ne glede na to, kaj si kdo misli o PKK in tudi o mm, domnevnem terorizmu, ki ga izvaja PKK. Vsekakor je ja, član simbol cele vrste kurdskih ljudi. Poznamo tudi druge konfliktne situacije, kjer si vsi prizadevamo, da bi prišlo do političnega dialoga, zato da bi odprli boljšo prihodnost. Hvala, baronica Latvard, sedaj pa gospod Olbjus. Mislim, da smo vsi navdušeni nad prisotnostjo gospe Zane tukaj med nami. Gre za dolgotrajen odnos solidarnosti in spoštovanja. Mislim tudi, da se vsi strinjamo z predstavitvijo političnih odgovorov, ki jih je tukaj predstavila gospa Zana. Situacija v Turčiji ni samo sestavljena iz resnih problemov, ampak gre za situacijo, ki je zelo kompleksna in ki vsebuje veliko nasproti. 24.5. je bila gospa Zana obsojena na pet let zapora. Mesec zatem pa jo sprejme predsednik vlade in tudi drugi člani vlade. Gre za zelo kompleksno situacijo. Ta pogovor je zelo pozitiven. Gre za simbolen korak naprej, gre za začetek nečesa. V tisku ste dejali, da mora politika služiti temu, da oživlja upanje. Mar ta pogovor predstavlja upanje, šlo je tudi za veliko polemik, veliko ljudi je govorilo o tem. Bi nam lahko opisali to kompleksno situacijo, da bi razumeli, kakšne tendence se oblikujejo v kurdski skupnosti, v turški skupnosti. kar bi mogoče lahko predstavljalo začetek procesa razdrževanja in vzpostavljanja miru in priznavanja jezikovnih in civilnih pravic kurdske skupnosti. Thank you, Mr. Objols. Hvala, gospod Objols. Tudi sama imam eno krajše vprašanje. Zelo podrobno ste opisali situacijo v zaporih, kakšna je situacija za politične zapornike in druge in videti je, da naj bi mednarodne institucije za človekove pravice se že tradicionalno borile za izboljšanje teh pogojev in se že tradicionalno s tem ukvarjajo. Ali morda v zvezi s tem in osnutkom eh, zakona eh, kot posledica vplivanja na zakonodajni proces strani NVO. Kakšen je vaš odnos do teh institucij za človekove pravice? In še preden vam dam besedo, Leila Zana, povedali ste takoj na začetku, da bi morali si veliko bolj prizadevati podpirati politično rešitev tega procesa, In zato bi želela dati besedo Strinke Down iz EAS, ki je tukaj sedaj med nami. Želim, da bi bili čim krajši, kajti predstavljam si, da Evropska unija zelo veliko dela na različnih področjih za Turčijo. Če bi se lahko sredotočili samo na enem ali dveh glavnih vprašanj, potem bi želela, da Lena Zana to pokomentira. Ja, mislim. Ja, gospod, izvolite. Yes, you, Hvala, predsedujoča. Žal, gospa Duma danes ne more biti tukaj z nami in eh, sporočilo boste dobili v pisni obliki. Zatorej lahko samo obljubim, da bom zaprosila za pisni odgovor, zato da boste dobili eh, čim bolj podrobno in najnovejšo informacijo na papirju, zato da boste lahko podrobno si ogledali, S čim se na področju Turčije sedaj tukaj ukvarjamo? Vem, da določene vprašanja se med seboj pokrivajo in glede na to, da smo že v zaostanku 20 minut, prosim, izvolite, imate besedo za odgovor. Da bi jaz, da srala, zelo, da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 zavedo, da je ta zgodovinski trenutek že minil, ampak dejstvo je, da tam vedno obstaja nedelujoči sistem pravosodja. Pogosto gre za korumpirane sodnike, za enostranski pravosodni sistem in eh, če vidimo, da nekdo 50 let v zaporu čaka na sodni proces, potem vemo, da pravice praktično ni. In v Turčiji lahko rečem, da pravica in pravosodje preprosto ne delujeta. In to ne velja samo za odnos države do svojih državljanov, temveč se isto dogaja tudi znotraj družin. Obstaja veliko problemov, ki so s tem. Eh, Povezali. Ko sem bila v zaporu v 80-ih eh, letih, je prišla švedska delegacija na obisk in so rekli, kaj lahko storimo za vas rekla sem, lahko poveste našim evropskim prijateljem, kaj se dogaja in naj poskušajo pritisniti na mojo državo, da bodo naši policisti, naši odvetniki, naši sodniki eh, izobraženi dovolj, da bodo vedeli, kaj pomenijo človekove pravice. In eh, v vendar se v zadnjih letih ni veliko spremenilo, čeprav je prišlo, lahko rečem, do neke vrste liberalizacije. Policisti so postali nekoliko prijaznejši na ulicah. Vendar po letu 2009 se je spet vse obrnilo. Sistem se torej ni spremenil. Bilo je nekaj napak. Uh, očitno v sistemu, ki se ni bil sposoben trajno spremeniti. Ampak, kot rečeno, pravica ne funkcionira, pravosodje ne funkcionira, sodniki, ki ne razumejo osnovnih pojmov človekovih pravic, jih seveda tudi ne morejo uveljavljati in izvajati ustrezne zakonodaje. Spremembe zakonov niso dovolj, treba je zamenjati celoten sistem. Jasno je, da potrebujemo tudi spremembe v zakonodaji, ampak ne moremo napredovati počasi in z majhnimi koraki. Treba je spremeniti ne le celo ustavo, temveč celoten sistem, ki mora biti drugačen. In v turškem sistemu obstaja le en jezik. V 21. stoletju, ko vidimo, dokam je napredovala človeška družba drugod, pri nas sistem preprosto ne razume obstoječih uh, problemov. Imamo predsedniški sistem in zakaj ne, če je predsedniški sistem sposoben eh, urediti zadeve in jih spremeniti na bolje, nimam nič proti njemu, ampak centralizirani sistem je pri nas postal orodje za dušenje razvoja. In tako uh, se ne da ničesar ukreniti na nižji ali lokalni ravni, ker mora vse odobriti nekdo z centralnega, z najvišjega položaja. In tu je napaka tega predsedniškega sistema. O tem se veliko pogovarjamo, ampak kaj bi lahko storili v pravosodnem sistemu? Naprimer, otrok ne moremo kar tako pošiljati v zapore, za njih je treba imeti posebne ustanove, kjer se jim omogoči tudi izobraževanje in vzgoja. In eh, to bi bil recimo pomemben korak k razvoju sistema in tudi prilagoditi kazni otrokom. To so zadeve, ki sploh ne funkcionirajo pri nas. Če razmišljam o tem kot mati, si sploh ne morem predstavljati, kako je, če imaš otroka v zaporu. In vendarle vsi vemo, da je treba otroke poslati v neko preuzgojno ustanovo, če gre dejansko za delikvente. Seveda gre pa tukaj še za širša družbena vprašanja. Vsaka družba mora sama razmišljati o svoji prihodnosti in se odločati o njej. Isto velja tudi za našo državo. In če se pogovarjamo sedaj o kritični situaciji v Turčiji, če govorimo o tem, kako bodo prihodnje živeli mladi, če prihaja stano do uh, spopadov, konfrontacij med uh, družbenimi skupinami, med eh, manjšinami in tako naprej, eh, je videti, da se eh, družba vendarle začenja spraševati, kaj se dogaja, zakaj vedno več mladih umira v zaporih in tako naprej. Družba se mora torej zamisliti in se začeti ukvarjati s prihodnostjo svojih otrok in eh, poskrbeti moramo, da izgine sovraštvo, ki preveva določene skupine prebivalstva. Dan današnji imamo 3 milijone 500 tisoč eh, ljudi, ki so sprejeli Ođelana kot svojega prebivalstva vodjo in to so potrdili uradno s podpisom. Seveda pa so tu še drugi, ki ga podpirajo, vendar tega niso izrazili s podpisom. Hočem reči to, kar sem povedala že v nagovoru. Vsako ljudstvo ima pravico, da izbere svojega vodjo. To je jasno. Nihče tega ne more oporekati. ampak eh, recimo, kaj pomeni svobodna poslanka, ste me vprašali. To je poseben primer v naši družbi. Ko smo uh, ustanovili našo stranko DTP leta 2004, ko sem se znova lotila politike na ta način, uh, Nisem mogla biti soustanoviteljica, ker sem imela uradno prepoved političnega dejanja. Potem so stranko DTP zaprli, vendar sem bila izvoljena za poslanko. In to imenovanje za poslanko je bil potem tudi razlog za zaprtje uradno prepoved stranke DTP. Sedaj sem torej v skupščini, vendar ne morem biti članica politične skupine. Imam prepoved političnega delovanja. Potem so tu še dodatni členi iz protiteroristične zakonodaje, ki morajo dejansko izginiti, ker sicer ne bomo mogli imeti normalnega političnega delovanja. Dokaj določeni členov ne prečistimo oziroma ne prečistimo vse zakonodaje, ne bomo mogli imeti razumne razprave o vsem tem oziroma proste razprave. Ne vem več, koliko časa ste mi dali na voljo. Pet minut. No prav, treba je pomesti ovire. Zakon proti terorizmu, eh, osnove, eh, ki onemogočajo prosto izražanje ljudi, ki onemogočajo dialog. Ustava je seveda pomembna in prvi korak bi bil spremeniti ustavo, vendar je treba spremeniti tudi miselnost, mentaliteto. Ljudje morajo biti sposobni sprejeti novo ustavo, potrebno je imeti ljudi, ki bodo ustrezno izvali novi sistem. Vendar je vse odvisno od samega izvrševanja in tudi državljani morajo biti odgovorni za izvajanje svoje ustave zakonodaje. Sama formalna sprememba ni dovolj, če se ne spremeni miselnost. In Turčja bi morala postati ekonomsko pomembna tudi na podlagi prizadevanja svojih žen. Ženske nimajo zadostne ekonomske moči. Z moškega uh, vidika imajo ženske vlogo beračic. In eh, torej se kulturno vzdušje eh, sploh ni spremenilo, ker so moški jasno ekonomsko najmočnejši, ima ženska sekundarno ulogo in nima odločilnega pomena. Pri političnem odločanju se dogaja podobno. Eh, ženske bi morale imeti možnost, zastopanja v različnih političnih krogih in imeti vsaj neko približno enakopravno vlogo z moškimi na začetku, da bodo ženske začele verjeti, da je to možno. Pomembno je, da so zastopane tudi v sistemu izobraževanja in vse povsod drugod. To je zelo pomembno za turške ženske. Tudi v Evropi na začetku 20. stoletja Eh, stoletja so obstajale številne težave, vendar je prišlo do velikega razvoja. In eh, zato mislim, da moramo pri nas tudi, še zlasti v nerazvitih regijah, pokazati, da je možno, da se stvari premaknejo in da grejo ženske naprej. In včasih eh, je pri nas dovolj samo povedati en stavek in takoj doživiš eh, zelo močen odziv, da ne rečem nasilni odgovor moških, če se začne govoriti o pravicah žensk oziroma o tem, da so ženske enakopravne. Ženska kot eh, človeško bitje, kot politična moč mora postati vidna in povsod prisotna. Pomembno je, da dobi tudi svojo vlogo v gospodarstvu in eh, mora biti pogostejša v sami družbeni nadgradni. Zato pa ženska potrebuje izobrazbo, eh, mora imeti na voljo čas in Zato sem zelo vesela, da sem imela možnost pregovoriti o tem tukaj pred vami. Zahvaljujem se vam za vsa vaša vprašanja, čeprav vam najbrž nisem mogla odgovoriti na vsa. Potrudila sem se po najboljših močeh, žal je čas omejen in zahvaljujem se vam za vsa čustva podpore in solidarnosti, ki ste jih izkazali. Mi pa se bomo še nadalje borili in hvala vam res za vašo podporo. Um, Lahko vam zagotovimo, da vaše analize in priporočila so tukaj zelo dobro sprejete, tako v okviru odbora za pravice žensk, kot odbora za eh, človekove pravice. Najlepša hvala. Okay, Sedaj moramo nadaljevati hitro z naslednjim točko na dnevnem redu, gre za situacijo Rohingas v Burmi. Če morate zapustiti dvorano, prosim, storite to hitro. Prav tako bi vas želela spomniti na to, da tiste, ki spremljate situacijo v zvezi s pravicami, človekovimi pravicami, v Turčiji. Septembra se bomo osredotočili na svobodi sredstev javnega obveščanja v Zahodnem Balkanu in v Turčiji. Okay. Uh, this is, uh, no, cases against uh, ah, okay. yes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 o situaciji v zvezi s človekovimi pravicami v državi Rahinčo v Mjanmarju. Naj, najprej kot uvod povem, da kako pozitivni so sedaj procesi v Mjanmarju in tudi pred kratkim smo o tem slišali v našem odboru, Aprila smo sprejeli resolucijo v tem parlamentu, kjer smo priznali izboljšanje eh, položaja na področju človekovih pravic in tudi osvoboditev Tili Ol skoraj vseh političnih zapornikov, eh, tudi prekenitev ognja. Tudi vse to eh, pomeni, da Med različnimi manjšinami sedaj že potekajo pogajanja, ter da se bo to nadaljevalo pozitivno. Vendar nekoliko so nas prizadele novice o nasilnih napadih med budistično in muslimansko skupnostjo v Rahinu v Mjanmarju. In morda bi veljalo sprejeti nujno resolucijo v parlamentu? Vendar tega nismo storili, zato sedaj obravnavamo eh, to temo v našem odboru Drua. V zvezi s tem smo eh, povabili veleposlanika Mjanmarja, dobrodošli, in tudi veleposlanika Bangladeša, vendar žal eh, Veleposlanik Bangladeša se sedaj mudi v New Yorku ta teden. Želela bi pa pozdraviti predstavnika veleposlaništva Bangladeša. Znotraj našega odbora, skladno z našimi pravili, imamo prispevke o tem vprašanju in veleposlanik bi želel besedo, lahko lahko to storite sedaj, vendar morate omejiti vaše izvajanje na tri minute do. Čas imamo do enajstih, torej osredotočili se bomo na vprašanja Rohingas. V naših razpravah kasneje smo lahko dosti bolj poglobljeni, zato da bi sprejeli sklepe. Vabimo vas, da podate prispevke v zvezi s tem, gospa Tirana Hasen. Je predstavnica Human Rights Watch. Pravkar ste se eh, vrnili iz vaše misije v Mjanmarju in ste si ogledali eh, to nasilje. Zato bi vam sedaj želela dati besedo za pet minut. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, poskusila bom čim bolj jedrnato predstaviti položaj, predstaviti zelo nujno situacijo in zelo žalostno situacijo. V Mjanmarju eh, smo si ogledali eh, področje nasilja v času dveh tednov. Gre za Rahin državo na severu Mjanmarja. Gre za to, da to nasilje je pretreslo zahodno Burmo in tudi veliko ljudi je izgubilo življenje in tudi v Evropi na televiziji smo si lahko gledali scene iz tega nasilja. To je bilo v času, ko so eh, posod po svetu slavili tudi reforme sprejete v Burmi. E, to videli smo, kaj se je dogajalo v teh dnevih in želela bi vam povedati, kaj smo slišali in kaj smo dokumentirali v tem času. Na začetku junija je prišlo do medetničnega nasilja med muslimansko rohinga skupnostjo in etnično budistično skupnostjo Arakan. Prišlo je do nekaj dogodkov, ki je to pripeljalo. V Mondu so eh, pripadniki muslimanske skupnosti razrušili nekaj budističnih eh, templov in v zvezi s temi skupnostjo Arakan eh, so policija in tudi varnostne sile zelo nasilno obračunale z muslimansko skupnostjo. To nasilje je pripeljalo eh, do eh, velike škode za premoženje. Okrog 90 eh, tisoč ljudi je razseljeno in skladno z našimi poročili 70 ljudi je bilo ubiti. Vendar menimo, da je to veliko premalo, kajti 70 ljudi je umrlo samo v zadnjih nekaj dnevih. Brutalnost napadov z eh, obeh strani zahteva poglobljeno preiskavo. Žal, ko se je nehalo s požiganjem vasi, zlorabe se še vedno nadaljujejo. Začel se je novi val zlorab po teh prvih spopadih in sedaj so izrabili to nasilje kot izgovor, da bi nadaljevali z zlorabami proti Rahinga skupnostjo. Kot veste, v Burmi skupnosti Rahinga ne priznavajo državnost in jih imenujejo kot nezakonite priseljence iz Burmi. Bengalija nimajo niti pravice do osebne izkaznice, ne morejo registrirati svoje zakonske skupnosti in tudi rojstva. In zato so zelo ranljivo prebivalstvo. In zaradi takšnega eh, ranljivega statusa so zelo dojemljivi za takšne zlorabe. Torej, kaj se dogaja v tej severni državi Rahin v Burmi? Zelo težko je dobiti popolno sliko, kajti dostop do eh, tega dela Burme je omejen. Pogovorili smo se z preživelimi in zgodbe so enake. Po, konca, po koncu spopadov varnostne sile, ki vključujejo regionalne sile in tudi obmejne sile Nahaka in tudi policijo za boj proti nemirom in tudi deli um, armade, za, so v svojih napadih aretirali na stotine ljudi. Dosledno nam to opisujejo. Asaka in druge varnostne sile prihajajo v vasi, gredo od vrat do vrat, vlečajo ljudi iz njihovih domov, jih eh, pretepajo. Gre za eh, dolgotrajni problem takšnega nasilja, ko ljudje vidijo, da Asaka prihaja v njihov v vas, eh, ljudje bežijo in ko bežijo, na njih streljajo in bežijo in na njih še vedno streljajo. Tisti, ki jim je uspelo preplavati reko ali pa teči dovolj hitro, gledajo z dreves, ko njihovi eh, otroci, njihovi sorodniki eh, so bodi si ustreljeni ali ranjeni. Tisti, ki je eh, uspel pilo, eh, preteči, še vedno jih preganjaj, jo varnostne sile jih ustavljajo, pretepajo, jih eh, zavezujejo, pretepajo, napadajo jih z meči. To vključuje tudi ženske in otroke. In to se ne dogaja samo zaradi tega, ker je prišlo do spopadov v državi Rahin. To smo videli celo prejšnji teden, v času naših preiskav, smo ugotovili veliko zlorab. In ugotovili tudi, kaj dejansko velja storiti. Zlorabe so sistematične, so grozne in izvajajo jih varnostne sile. Zato je nujno potrebno, da mednarodne organizacije za človekove pravice pridejo v to državo na to zemlje. Prejšnji teden smo slišali, da bo parlament sprejel resolucije in bili smo zelo žaloščeni, ko se to ni zgodilo, vendar še vedno je čas za to. Vem, da boste imeli k malu poletne eh, počitnice, vendar vas pozivam, da uporabite vse čas, ki ga imate na voljo, da ukrepate, kaj ti zlorabe, o katerih danes govorime, se dejansko danes dogajajo. In eh, tudi sili, v takšne obupane poskuse, da se oprijemajo kakršnih koli plastičnih prijemov, da preplavajo reko, da pridejo v Bangladeš, vendar v Bangladešu nimajo nikakršnih pravic, nimajo pravic begunca, pošljajo jih nazaj v zlorabo in mosulsko deževje. Zaprosila bi vas, da naredite nekaj manjših zadev v času, ki vam je ostal na voljo, kajti gre za nujno situacijo. Gre za tisoče ljudi, ki jih zapirajo in o njih nikoli več ne slišimo ničesar. Sinoči se je to zgodilo in danes večer se to spet lahko zgodi. Zato vas podbujam, da začnete z neodvisno preizhavo, zato da skupaj s posebnim poročevalcem Združenih narodov in skupaj z misijo Združenih narodov za bogunce pripravite dovolj sredstev, da se izpelje neodvisna preizkava. Vlada se strinja, da takšna preizkava se mora zgoditi, vendar to, kar oni predlagajo, pravzaprav vključuje varnostne sile, ki izvajajo to zlorabo. To ni zadovoljivo. Potrebujemo neodvisno, uradno preiskavo. Časa eh, je malo, vendar to ni. Eh, nemogoče. Eh, začeli smo z proslavami za reformo v Burmi in tudi Hansen Suči je bila tukaj v Evropi. Vendar, seveda, te reforme, zato da bi se zgodile, potrebno je biti odgovoren za resne in hude kršitve človekovih pravic in hude zločine. In eh, zato Human Rights Watch eh, od vas eh, zahteva in prosi, da zahtevate odgovornost storilcev tudi ko gre za Sirijo, Mali in tudi za Burmo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Hasan, za to informacijo iz prve roke. Sedaj pa na kratko predstavnik EAS, predstavnik Evropske službe za zunanjo dejavnost. Uh, thank you, Madam Chair. Um, um, this was a, a Hvala lepa, gospa, za vašo predstavitev. E, zaenkrat e, ne moremo preveriti vseh informacij, ampak to si bomo prav gotovo še podrobneje pogledali. Zaenkrat smo to razumeli kot bistveno poslabšanje stanja. E, napetosti med obema skupnostima so še vedno enake, prihaja tudi do izbruhov nasilja, vendar je videti po uradnih podatkih, da gre za razseljevanje 90 tisočev ljudi, potem pa še eh, znotraj tega razdelitev na podskupine budistov in muslimanov v glavnem se nahajajo v začasnih begunskih taboriščih. Nujna pomoč v obliki osnovnega zdravstvenega varstva, hrane in vode poteka preko šestih eh, skupin mednarodne pomoči. Eh, do neke mere je ponovno spostavljena tudi pomoč preko Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij za humanitarno pomoč deset zdravnikov brez meja in nekaj predstavnikov UNHCR-ja so bili po naših podatkih aretirani in trenutno čakajo na proces pred sodiščem. Mednarodna pomoč eh, je v veliki meri predvsem koristila samo muslimanskemu prebivalstvu in to je tudi eden od razlogov za sovražen odnos do tuje pomoči in tujih predstavnikov. Včeraj do povdne smo izpostavili te zadeve na posebnem sestanku s pristojnim ministrom za mejne zadeve in povedali so nam, da je tudi predsednik sam vsega, ustrajal pri eh, pravosodnem ministru in sodnikih, da bi se pri eh, obravnavi aretiranih eh, uslužbencev humanitarnih organizacij uporabil ustrezni pravični postopek drugi operaterji eh, prisotni v Jangonu so tudi eh, nedavno opravili obisk na terenu, da bi eh, ocenili dejansko stanje. V kratkem pričakujemo tudi njihovo poročilo. Radi povedal, da od leta 2001 Evropska unija pomeni najpomembnejšo in največjo pomoč v regiji na različne načine, tudi pri uh, ohranjanju eh, vodnih virov in njihovi uporabi za, človeško, eh, za ljudi in prehrano, pri vzgoju, izobraževanju in podobno. And, uh, Hvala lepa, mislim, da je gospod Tišinski tukaj in bi morda lahko kaj to dal, ampak lepo vas prosim, če ste lahko kratki. Um, uh, uh, Hvala, predsedujoča. Ker nimamo prav veliko časa, bi se samo navezal na kolega iz službe za zunanje uh, delovanje. DG, e, ko je prisoten v Mjanmaru že dolga leta, naša pomoč eh, je tudi tam prisotna, gre za zelo velike operacije, ki so namenjene vsem etničnim skupinam, tudi skupini Rahajn. Zelo smo zaskrbljeni zaradi nedavnih uh, dogodkov, ki kažejo, da je treba najti način za dolgoročnejšo rešitev teh problemov. In tisto, kar je za nas trenutna največja skrb, je zagotavljanje pomoči tistim, ki trenutno najbolj potrebujejo pomoč, ki so žrtve nasilja ali so se zaradi tega morali preseliti in zato je bistvenega pomena, da ravno tem ljudem nudimo najosnovnejšo pomoč, naši partnerji, ki tam delujejo, so pripravljeni, tudi mi smo pripravljeni zagotoviti ustrezna finančna sredstva, ampak poglavitni izziv, s katerimi se skupaj z našimi partnerji soočamo, Ravno v tem močno omejenem dostopanju, namreč ne moremo priti do tistih, ki potrebujejo pomoč zaradi povečanega nasilja, potovanje je zelo otežkočeno, poleg tega obstaja eh, sovražnost med prebivalstvom proti mednarodni skupnosti in to je zelo zaskrbljujoče, zato naši partnerji le stežka dostavijo pomoč, kamor je potrebna. Zato bi radi, da se zadeve uredijo na tak način, da bo Evropska komisija lahko nudila najnujnejšo pomoč. Upravili smo nekaj ocen in omejene podatke imamo ravno zaradi omejenih možnosti dostopanja še zlasti do oddaljenih področji, ampak eh, vemo, da je vseeno bilo zbranih dovolj podatkov, da vemo, da je situacija glede podhranjenosti močno zaskrbljujoča, vendar kot rečeno, naši partneri ne morejo ničesar storiti ravno zaradi oviranega dostopanja do teh ljudi. Še nekaj bi želel povdariti, namreč dejstvo, da nekateri od nacionalnih zaposlenih, ki delajo pri UNHCR-ju in tudi pri drugih partnerjih, so še vedno zaprti. Naša komisarka, gospa Georgieva, je bila na japonskem prejšnji teden na konferenci in je imela možnost sestati se eh, z zunanjim ministrom Mjanmara in je to vprašanje tudi izpostavila v razgovoru, namreč vprašanje dostopanja. Zahtevala pa je tudi obrazložitev, uradno obrazložitev eh, aretacije številnih sodelovcev služb za pomoč. In še eno vprašanje. Mi nimamo namreč omenih informacij o prihodu novih iskalcev oziroma prositev za azil ali beguncev, pa vendarle bi rad danes povedal to, da je na. Uh, strani Bangladeša dostopanje do pomoči potrebnim tudi vedno težje. In čeprav imamo podatke o približno 30 tisoč eh, begunci, vsi, ki se ukvarjajo z njimi, delujejo v zelo težavnih pogojih in zato bi radi pozvali tudi bangladeške organe oblasti, da bi nam dali našim službam ustrezna pooblastila, da bi lahko dostopali do njih. Če bodo našim partnerjem dali možnost, da delujejo in pomagajo uh, beguncem, eh, bi bilo to veliko bolje, sicer bodo prepuščeni sami sebi. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala. Bi se še kdo rado glasil? Ne potem eh, gospod eh, veleproslanik, eh, ste vi na vrsti in najlepša hvala, ker ste prišli tudi vi sem, kar kaže vaše zanimanje za naše delo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poskušal si bom po najboljših močeh izkoristiti tri minute, ki ste mi jih namenili. Um, nedavni trije incidenti so se začeli s posilstvom, ropom in um, nasiljem nad mlado um, eh, burbansko žensko. To so storili trije mladci, intervenirala je eh, policija. Potem pa je šlo še za en napad, kjer je bilo deset smrtnih žrtev. Po teh incidentih je prišlo do uporov v treh eh, mestih. Te, tu je bilo ranjenih in ubitih več ljudi, eh, uničeno pa je bilo tudi veliko premoženja, na tisoče hiš, 15 samostanov in še več je teh podatkov. Predsednik je podal izjavo 11. julija in zaprosil ljudi naj sodelujejo z vlado ter zagotovijo stabilnost in vladavino prava. Vlada je za begunce zgradila eh, posebna, posebne sprejemne centre, taborišča eh, in eh, poleg skrbi za njihovo rehabilitacijo je vlada povabila tudi verske organizacije, politične stranke, staroste preminskih skupin in vse zainteresirane naj pomagajo v tej težavni situaciji. Posebni svetovalec eh, Združenih narodov je tudi prišel na obisk in prisluhnil vsem zainteresiranim stranem, eh, prav tako pa smo imeli tudi obisk eh, poslanca v teh eh, begunskih taboriščih. Eh, njegove ugotovitve tudi kaže, da je treba vzpostaviti red in mir in zagotoviti vladavino prava. Stopili smo tudi v stike z eh, predsednikom vlade Bangladeša, to je bilo nedavno 2. julija, obe vladi sta se odločili da boste delali na boljših odnosih med obema državama. Eh, pri nas je situacija zelo raznolika, zelo veliko število različnih vrstev, sobiva že nekaj stoleti in vendarle prihaja do tren, kadar vlada predlaga nove reforme. Zaradi tega se tudi lokalno prebivalstvo ne počuti varno in iz eh, nedavnih dogodkov se moramo veliko naučiti in jih v prihodnje znati preprečiti. Zakonodajalci se ukvarjajo z novo zakonodajo, ki bi omogočila boljše varstvo človekovih pravic upam, da bo prijatelji eh, Mjanmareja tudi še nadalje podpirali mjanmarsko ljudstvo na njegovi poti v blagostanje in njegovih korakih proti miroljubnemu demokratičnemu življenju. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod eh, veleposlanik. Eh, sedaj pa vas sprašujem eh, predstavnike Bangladeša, če bi radi tudi podali svojo izjavo. Izvolite, gospod veleposlanik, prosim vas, bodite kratki. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, ker ste mi dali besedo. V imenu veleposlaništva bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za zanimanje v tej zadevi. S tem v zvezi naj povem, da je vlada Bangladeša pozorno spremljala dogajanje v bližnjem eh, Mjanmaru, eh, in tudi nasilne dogodke. Upamo, da bodo vsa ta vprašanja razrešena na mir način in da bo ta rešitev prispevala k stabilnosti v regiji. Čeprav uh, Bangladeš ni podpisal konvencijo o beguncih iz leta 1951, niti 7 protokola smo vseeno nudili potrebno pomoč vsem ljudem, ki so jo potrebovali. Tisti, ki so iz Mjanmara pribežali v Bangladešu, dobili hrano, nastanitev in tudi zdravstveno oskrbo, dokler se ne vrnejo domov. Upamo, da bo. Uh, sedanje ukrepanje vlade Mjanmara vzpostavilo red in mir ter vrnilo zaupanje ljudi v organe oblasti. In eh, v zvezi s tem bi rad povedal, da je bil zadnji sestanek zunanih ministrov Bangladeša in Mjanmara bil tudi uh, izraz pripravljenosti obeh vlad, uh, da se bosta lotili resno eh, vprašanja beguncev in upamo, da se bodo vsi begunci lahko čimprej vrnili domov varno in dostojanstveno. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Slišali smo različne dejavnike iz te regije in upamo, da so vse te dejavnosti, ki ste jih omenili na terenu, eh, enakomerno izvajane tako v Mjanmaru kot eh, v Bangladešu in da boste še naprej eh, nadaljevali s povezavami tudi z uradniki na obeh straneh in predstavniki mednarodne skupnosti, ker eh, ljudje tam prav gotovo potrebujo takojšno pomoč pa tudi dolgoročno gledano jo bodo še potrebovali, čeprav reševanje teh vprašanj dolgoročno zelo zapleteno. In če sem dobro razumela, imate tudi enega poslanca v parlamentu, ki je ravno iz te rulinga skupnosti in eh, menim, da je to vprašanje, ki bi ga lahko v prihodnje nekoliko bolje preučili in ugotovili, kako je s temi pravicami do državljanstva. Čeprav, eh, kot ste že sami omenili, se sedaj odpravljamo na počitnice, to ne pomeni, da bomo nehali delovati in vse naše zaključke in sklepe, vse, kar smo se danes dogovorili, bomo tudi v pisni obliki poslali vladam obeh držav. In še enkrat hvala vsem, ker ste prišli sem in se potrudili izraziti podporo ljudem, ki so res v. Eh, težki situaciji. Sedaj zaključujem ta del sestanka in nadaljujemo sestankom brez navzočnosti javnosti.